S tem smo glasovanje opravili, čestitam za izvolitev. Sedaj imamo še eno volitev in to je imenovanje v parlamentarne odbore. Imamo resolucijo konference predsednikov. Če se strinjate s to objavo predlogov, prosim, da dvignete roko, kdo je proti. Se kdo zdrži? mislim, da je bilo to soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Seja je prekinjena do 3. ure popovdne.